z obima svežnjama. Torej, to so teme, ki so gotovo pri srcu našemu predsesu in ponavljam, še enkrat računamo na vaše sodelovanje. Hvala lepa. Hvala lepa, ponavlja predsedujoči. Hvala lepa, gospa namestica ministra, nedvomno. Mačarsko predsedstvo je. Eh, dalje ohranilo pozitivno tradicijo belgijskega predsedovanja, da ste prisotni ob razpravah in s tem zaključujem današnje zasedanje. Dobr večer vsem. Eh, nadaljujemo delo jutri ob 9. uri 20. januarja, na to pa popovdne od 15. ure dalje. Na spletni strani parlamenta najdete dnevni red za jutrišnjega zasedanja. Hvala lepa in nasvidenja.